Gospod predsedujoči. Tako, nadaljujemo z zasedanjem. Zapisnik včerajšnjega zasedanja je na voljo. Ima kdo kak ugovor? Ne. Potem je zapisnik sprejet. Sveta sem dobil stališče v prvi obravnavi in razloge, zakaj so sprejeli, in tudi stališče komisije sem prejel.